η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές Hvala lepa. Torej, sporazum med vlado in posolilodajalci, ki bo predstavljen na tem vrhu, bo vodil v še strože ukrepe kot tiste, ki so jih sprejele prejšnje vlade. Torej, eh, grška vlada sicer pravi, da bo raztrgala ta memorandum. Grška vlada je pripeljala državo v stečaj, ampak eh, sama tega ne bo plačala. To bodo eh, plačali navadni ljudje, ki bodo morali plačevati više davke, ki bodo morali trpeti niže plače, niže pokojnine. In eh, vlada sedaj pravi, da se je treba pridružiti realnemu svetu, ampak kaj to pomeni? To pomeni več trpljenja, še več vrčevalnih ukrepov, več rezov v dohodke. Ne moremo narediti nič drugega kot to, da smo, stojimo nasproti kapitalu in da se moramo pač tem sopasti. E Preden dam besedo prvemu podpredsedniku Evropske komisije in uh, gospe Kalnini Lukaševici, naj vas uh, obvestim, da je z nami uh, tudi delegacija indijskega parlamenta, ki je na galeriji za obiskovalce. Prisrčno jih uh, pozdravljam. guidata dall'onorevole Presidente. Delegazio. Vodi predsednik eh, Sabe Shirimati Sumitra Mahayan. Ta delegacija se je danes sestala z predsednikom, zato da bi ukrepili vezi med obema parlamentoma. Odnosi med Evropskim parlamentom in pa Indijskim parlamentom so se začeli že leta 1900. Eh, Indija postaja vedno bolj pomembna partnerica za Evropsko unijo. To kaže tudi strateško partnerstvo, ki je bilo vzpostavljeno leta 2004. Naša delegacija za odnose z Indijo je že večkrat obiskala to državo na zadnje marca.